spoštovane gospe in gospodje kolegice in kolegi lepo vas pozdravljam začeli bomo z današnjo sejo nimam nikakršnih dodatnih napovedi na drugi ali na tretji točki dnevnega reda imamo predstavitev kratkega sporočila o oceni plinovodov in naftovodov v Evropi. to kratko informacijo nam bo predstavil Kovi. Lepo pozdravljam gospoda Hansena in pa gospoda Pedersena. Presrčno pozdravljena. Za ta projekt imamo na voljo eno uro. Kdo bo začel? Kako si boste to razdelila? Potem pa prosim gospoda Hansena naj prične s svojo predstavitvijo. Izvolite, beseda je vaša. Chairman, I'm Dina Hansen, coming... Hvala lepa, sem Dina Hansen, prihajam iz Kovija, iz Danske. To je svetovalna družba za okoljske probleme, ki ima sedež na Danskem. Samo nekaj kratkih uvodnih besed. To poročilo naj bi bilo mm, kratko in omejeno na dejstva, osredotočalo pa bi se naj na tehnična, politična in gospodarska vprašanja, ki so povezana z eh, naftovodi in plinovodi v Evropski uniji, temeljijo pa na obstoječih dokumentih in eh, gradivom. Torej, to naj bi bila predstavitev aktualnega stanja na tem področju. Sedaj dajem besedo Nilsu Petersenu ki, je, ki bo bolj podrobno predstavil. Hvala lepa. Razpravljali smo o Razpravljali bomo o zemljevidih infrastrukture, o zemljevidih eh, dobavnih poti. Kasneje, po predstavitvi, pa boste imeli časa še za vprašanje. Ogledujemo si cevovode, torej plinovode, naftovode, o tem kot takšni, o, o infrastrukturi kot takšni, ne razpravljamo toliko o zemeljskem plinu ali nafti. Obstajajo razlike med naftovodi in plinovodi, to je seveda jasno. Ena izmed eh, pomembnih razlik je ta, da da je cena zemljskega plina povezana z dobavo in z specifično uporabo strani končnega potrošnika. Nimamo nobenega notranjega trga oziroma nimamo cen, ki bi bile določene na ravni Evropske unije. Plin je relativno nefleksibilen, ko gre za dobavo po plinovodih in do sedaj smo imeli le omejeno možnost prožnosti z utekočinjenim zemljskim plinom in eh, CNG. Kar se tiče trga z nafto, so stvari bolj preproste. Eh, transport in eh, hramba je bolj enostavna in tudi cenejša in več imamo tudi različnih sredstev prevoza za nafto kot za plin in zato je nafta tudi bolj konkurenčna. Konkurenčna pravila Evropske unije torej v primeru nafte veljajo. Enako velja za infrastrukturo, torej infrastrukturo za plin eh, in dostop do nje je regulirana strani nacionalnih in evropskih predstavnikov. Imamo načrt obstoječih in načrtovanih eh, plinovodov oziroma cevovodov in drugih delov infrastrukture. Trenutno jim uporabimo približno 500 tisoč kubičnih metrov plina na leto in pričakujemo, da se bo ta številka s časoma še povečala. Optimistični, najbolj optimistični scenarij za uvedbo obnovljivih virov in učinkovitosti energije bomo še vedno eh, porabili enako količino zemljskega plina tudi še čez 20 let. Istočasno bo proizvodnja plina v Evropski uniji se zmanjšala od 200 eh, na približno 100 milijard kubičnih metrov. Z, večjo, z večjim popraševanjem bomo potrebovali tudi več investicij v infrastrukturo trenutno je zmogljivost eh, uvoza zadostna pod eh, normalnimi razmerami, ker pričakujemo povečano popraševanje, pa bodo potrebne nove in večje investicije. Razlika med med eh, popraševanjem in dobavo pokrijemo z plinovodi iz eh, Alžirije in iz eh, Rusije, torej z uvozi utekočinjenega plina, prav tako imamo uvoze iz Norveške. New, uh, new possible imports novi projekti uvoza, novi, nove povezave bodo potrebne, če bomo želeli imeti globalni sistem uvoza. Danes imamo tudi zmogljivosti za utekočinjeni zemljski plin in tudi to ponuja možnost za izboljšavo diversifikacije virov. Dolgoročno pa se bomo osredotočili na bolj oddaljene zaloge, bolj oddaljene rezerve. Te rezerve bi lahko bile v Katarju, v Iranu, v Rusiji ali pa drugi na Bližnjem vzhodu. Danes imamo tri ali štiri regije, kar se tiče rezerv uh, plina. Imamo severno regijo, eh, južno-zahodno južno regijo in pa južno-vzhodno regijo, ter ponekod se tudi Baltik eh, smatra za posebno regijo. Kriteriji za to regijo, za razdelitev na regije je eh, geografski, te, od to, to, od, od kjer eh, geografsko prihaja vir in pa tudi, kje se nahajajo zmogljivosti za hrambo plina. Najpomembnejši koridor je severno-shodni koridor iz Rusije, ki predstavlja približno 3 odstotke vse porabe v Evropski uniji. Imamo tudi severno-zahodni koridor, ki predstavlja približno 18 odstotkov, prihaja iz Norveške, potem imamo južno-zahodni, ki prihaja iz eh, Alžirije in predstavlja približno 10 odstotkov. Verjetno pa bomo imeli tudi južno-vzhodni koridor, ki bi lahko bila nova dopavna pot vsega. ki bi prispevala k naših prizadevanjih za diversifikacijo virov. Notranja eh, kvota prenosa je zlasti gosta v severni regiji okrog uh, nizozemske Belgije, Sebruka. Tukaj obstaja zelo velika gostota posameznih um, linij infrastrukture, ki se srečujejo na tem področju. Podzemne eh, hrambe imamo v Italiji, v Nemčiji in v Franciji. Imajo veliko zmogljivosti za hrambo zemljskega plina, drugi pa teh uh, zmogljivosti manjka. Gre za relativno nov in inovativen sistem. Imamo celo vrsto novih uh, plinovodov predvidenih, uh, torej takšne, ki bi prihajali iz uh, juga, torej da bi povezali Libijo in Italijo preko Sicilije nove so predvidene tudi med uh, Nizozemsko in Združenim kraljestvom, novo, nov plinovod med Turčijo in Grčijo. Potem so predvideni tudi novi sistemi iz Tunizije, iz Alžirije v Italijo in v Španijo, potem tudi med Rusijo in Nemčijo. in pa Alžirija in Italija, povezava preko Sardinije. Potem imamo tudi tako imenovan eh, plinovod eh, Nabuko, ki bi povezal eh, Kaspijsko morje, Centralno Azijo, čez Bližnji vzhod in pa potem čez Turčijo v Evropo. Ti novi plinovodi bi lahko predstavljali pomembno kapaciteto do, 200, do 900 milijonov kubičnih metrov. Uh, v prihajajočih letih. Če povzamem, glavni problem je ta, da obstaja velika razlika med eh, povpraševanjem in pa dobavo, ki zahteva eh, okrepitev naporov na področju vsega, dobave, prav tako moramo vzpostaviti nove infrastrukture in utrditi obstoječe koridorje. Potem uh, lahko ugotovimo tudi, da bodo cilji za leto 2020 na Evropski uniji prav tako vplivali na popraševanjem po plinu. Um, Popraševanje se bo povečalo, se bomo eh, odpravljali, postopno odpravljali elektrarne, ki delujejo na premog, eh, da bi pokrili preostalo popraševanje. Seveda pa se še postavlja vprašanje, kako bodo podnebni cilji vplivali na infrastrukturo plina. Potem, kar se tiče naftovodov. Imamo uvozne naftovode, enega izmed najdaljših na svetu, ki prihaja iz Rusije in dobavlja nafto za, zlasti za vzhodno Evropo. Ima tri veje, severni, srednji in pa severno, srednjo in pa južno vejo. Družba se imenuje ta eh, naftovod. gre skozi Belarusijo, skozi Polsko. In na Slovaško. Druga pomemb, drugi pomembni naftovod prihaja iz eh, Norveške. Eh, torej zmogljivost eh, naftovoda družbaja je 100 milijonov kubičnih metrov nafte na leto, tudi ni eh, popolnoma izkoriščena trenutna zmogljivost, predstavlja samo 65 milijonov ton nafte. Zato Rusija želi uh, razširiti svojo dobavo tudi na vzhodno Evropo. tudi po zemeljskih poteh, ne samo po naftovodih in to bi lahko vplivalo na dobavo v vzhodnji Evropi. Potem imamo tudi severni naftovod iz norveških eh, pol, prihaja v T-Site, ima kapaciteto 14 milijonov ton nafte. notranje gledano, imate tukaj zemljevid vseh eh, naftovodov, približno 3000 km vsega skupaj. Veliko je razvidno iz tega zemljevida. Najbolj zanimiv element tega zemljevida je to, da obstaja samo majhna povezava na sredje Evrope okrog Ingolfa, Eh, oziroma se pravičujem okrog Ingolfštata. To je povezava, ki, eh, ki povezuje oba sistema. V bistvu gre za dva skoraj ločena sistema naftovodov v Evropi. Torej v prihodnosti pričakujemo več povezav med eh, zahodnimi in pa vzhodnoevropskimi naftovodi. Tukaj igra pomembno vlogo varnost oskrbe, eh, zlasti v vzhodnem delu. Ruska politika preusmerjanja bo prav tako najbolj vplivala na vzhodni del Evrope. Imamo predvidenih celo vrsto novih projektov za izgradnjo naftovodov. Eden bi povezal Konstanto in Trst, potem Burgas in Flore. In pa tudi v Turčiji, kar sicer ni del Evrope, ampak je prav tako pomembno, imamo pa tudi naftovod, ki bi povezal Odeso in Gdansk. Vse to bo omogočilo dizertifikacijo poti dobave nafte. Kar se tiče naftovodov, se samo mali del eh, naftnih proizvodov eh, prevaža čez naftovode, večino se jih prevaža čez ehm, zemljske poti, torej z ladjami, z vlaki in tako naprej, 80 odstotkov naftnih proizvodov. Povezava med vzhodno in zahodno Evropo je tukaj slaba, to je glavno, kar lahko ugotovimo, in pa, da je vzhodna Evropa zelo občutljiva, ko gre za dobavo ruske nafte oziroma je od nje odvisna. Razpravljali smo, ali bi naj eh, trg za nafto vključili v notranji trg za energijo in če bi naj ta trg upravljali isti regulatorji. omenili smo, da so plinovodi eh, bolj kompleksni, potrebujejo eh, široke zmogljivosti za hrambo, zato da bi lahko učinkovito delovali. Obstaja tudi omejitve znotraj Evropske unije, Eh, kar se tiče glavnih eh, plinovodov in to vpliva na varnost oskrbe z energijo na nekatere države, naprimer eh, v odnosu med, Italij, med Francijo in Španijo in pa potem Italija, Avstrija, Slovaška. Tukaj obstajajo omejene možnosti povratnih tokov. Tehnični standardi se tudi razlikuje v posameznih državah članicah, tako za teh, kar se tiče tehnične konstrukcije, kot pa tudi dnevnega delovanja. Tukaj potrebujemo določene strukture usklajevanja, vzpostavljanja ravnovesi. Eh, govorimo torej o plinu in kako bi se dodeljevale posamezne zmogljivosti. Vse to seveda vpliva na integracijo trgov. gospodarsko gledano so cevovodi zaprti, torej povezujeta, povezujejo dve zaprti točki, nimajo nobenih alternativ in predstavljajo, eh, torej potrebujejo visoke investicije. Trg za prenos nafte trg z nafto je uh, relativno odprt, medtem ko je trg z plinom relativno strogo uh, reguliran. Kar se tiče dostopa tretjih strani, pa to velja za celotno infrastrukturo plina, torej za plinovode, za hranbene zmogljivosti in za utekočinjen plin. Uh, Potrebujemo tudi eh, izboljšave na področju omrežji, potrebujemo bolj učinkovite postopke za meddržavno um, alokacijo obstoječih zmogljivosti, potem uh, obstajajo tudi skrbi glede oskrbe za energijo, ko gre za prevozne poti um, v nestabilnih državah. To velja tako za vzhodni, kot tudi za južni del. In tukaj je zapisano še vprašanje, ki je bilo omenjeno že prej. Notranje točke povezave igrajo pomembno vlogo pri vzpostavitvi varne oskrbe in ko gre za konkurenčnost na področju trga s plinom na tem eh, zemljevidu lahko vidite obstoječe in bodoče uvozne točke. Gre za modre točke. To so že obstoječe povezovalne točke. In imamo tudi uh, predvidene točke povezave, torej take, ki bodo obstajale v prihodnosti. Obstoječe točke pa so označene s črnim Zlasti v vzhodnji Evropi bi želeli eh, povečati število povezovalnih točk z povratnim tokom, za večje zmogljivosti, pa tudi, ko gre za večje države, kot so Španija in Francija in pa Italija in Francija. Tudi tukaj moramo okrepiti infrastrukturo. nove povezovalne točke so odvisne zlasti od eh, o potrebah, eh, od potreb eh, po skrbi z plinom, po potrebah za razvoj notranjega trga in seveda je potrebno poizvedeti tudi, kdo bo poskrbel za investicije. Vse niso gospodarsko dobro izvedljive, zlasti, ko gre za vzhodno Evropo, je vprašljiva gospodarska donosnost nekaterih teh novih povezovalnih točk? Obstaja potreba po usklajevanju standardov varnosti oskrbo z energijo, potem potrebna je tudi diversifikacija uh, oskrbe. In potrebno je začeti z pomembnimi infrastrukturnimi projekti, kot je Nabuko in drugimi projekti, ki so predstavljeni v okviru transevropskih omrežij, ki spadajo pod transevropska omrežja. včasih uh, uvozniki ne izpolnjujejo uh, teh zahtev po varni oskrbi. Potem smo iskali tudi povezave za izolirane regije. Obstaja kar nekaj izoliranih regij. To so naprimer Baltske države in uh, Finska, potem tudi del Polske in pa osrednja Švedska. In številni otoki v Evropski uniji so tudi izolirane regije, ko gre za razvoj oskrbe s plinom. Te regije potrebujejo posebno pozornost. Tukaj se skrivajo velike koristi, ko gre za okoljske. Eh, koristi za gospodarske koristi, koristi na področju zaposlovanja. Na ta način bi lahko integrirali in pa povezali te izolirane regije. Hvala lepa. Hvala lepa za to informacijo. Sedaj pa dam besedo poslancem. Vital Kvadras, gospod poročevalec, bo prvi dobil besedo. Do četrte ure moramo zaključiti s to točko dnevnega reda. Zato vas prosim, da ste kratki in jedrnati, zato da bodo vsi lahko dobili besedo. Kolega Vidal Kvadras, prosim. Hvala, gospod predsednik. Ta študija je koristen instrument, da se seznanimo s trenutno situacijo, ko gre za omrežja prenosa naftnih in plinskih proizvodov, kaže na prihodne perspektive, na šibke točke, močne točke in tako naprej. In v tem smislu se moramo zahvaliti za opravljeno delo. To poročilo nam omogoča, da na hiter način dobimo kar precej celovito predstavo o tem področju. uredba glede dobave nafte in plina obstaja in s tem se zdaj ukvarjamo, ampak v podrobnosti ta uredba še ni poznana oziroma ni bila poznana, ko je nastajala študija. Ne, nismo dobro poznali prednosti in slabosti vsega tega in če bi to študijo izvedli zdaj, ko področje bolje poznamo, bi bilo tudi to bolj prisotno v besedilu. Na vsak način pa se mi zdi besedilo dobro in avtorjem čestitam. Želim pa postaviti nekaj vprašanj. Rečeno nam je bilo v teh dneh, da transportna infrastruktura za plin, da so to zelo dragi projekti, da zahtevajo visoka vlaganja. Mm, milijarde evrov in tako naprej. Ampak, ko gre za povečanje povezanosti in torej, ko gre za vzpostavljanje dvosmernih cevovodov oziroma infrastruktur na splošno, eh, pa nam je bilo rečeno, da so stroški dokaj izmerni. Zanima me, ali se vi strinjate s to oceno, torej, da pri dvosmernih povezavah, strateških povezavah, gre za manjše stroške. Nam lahko morda okvirno predstavite, koliko bi to stalo. Take povezave, ki jih zaenkrat še nimamo. In še drugo vprašanje glede trga. pred nekaj leti so trg s plinom vodili nacionalni monopoli. Takrat je glavno podjetje imelo monopol nad eh, distribucijo, nad eh, prodajo in tako naprej. Zdaj pa imamo trg s pravili dostopa tudi za tretje strani. Obstajajo predlogi, ki krožijo in pravijo, da bi morda bilo bolje oziroma dobro upravljati eh, tudi naše pogovore s tretjimi stranmi oziroma z dobavitelji na integriran, celovit način, da bi to izvajali na tak način, da bi pogajanja z našimi dobavitelji plina govorili vsi z enim glasom in to bi nam dalo večji, večjo pogajalsko moč. Želim slišati vaš predlog o tem oziroma vaše mnenje, tudi vašo oceno o izvedljivosti in primernosti podobnega pristopa. Hvala. Hvala lepa, gospa kolegica Kavajo. Thank you very much. Um, Hvala lepa. Hvala za predstavitev tega poročila. Zelo cenim vaše delo. Imam vprašanje, ki se nanaša na dostop do, do odaljenih regij. To ste samo na kratko omenili v poročilu. Sama mislim, da bi bila ena izmed rešitev terminalov tekočinjenega plina, ampak ti so gospodarsko izvedljivi samo, če gre za določeno število prebivalstva. Ali ste razmišljali o rešitvah za otoke z manjšo populacijo, Tukaj govorim o ultrapernih regijah, torej o naprimer portugalskih Azorih, Madeiri, za otoke, ki imajo 300 tisoč ali pa 150 tisoč prebivalcev. Ali ste razmišljali o potencijalnih rešitev, rešitvah, o terminalih, o tekočinjenega plina? Obstajajo nekatere tehnološke rešitve? rešitve, po katerih bi lahko uporabili obalo Norveške za izolirane regije. Eh, zanima me, ali bi se to lahko uporabilo tudi za manjše otoke. Trenutno se je te terminale vtekočinjenega plina gradilo samo za regije, ki imajo več kot 500 tisoč prebivalcev. Ali veste, kakšni so razvoji dogodkov na tem področju? Danke, Hvala lepa. Gospa Jordan Cizel ima besedo. Hvala lepa za eh, predstavitev. Eh, tudi jaz imam vprašanje glede infrastrukture za plin. Sami ste dejali, da pričakujete eh, večjo rast porabe za plin tudi zaradi podnebnih sprememb. Pokazali ste nam tudi zemljevid, v katerem so lepo izrisani projekti v prihodnje, za razvoj prihodnje infrastrukture za plin. Mene pa eh, zanima, ali nam lahko podate svoje, eh, svoje mnenje o zadostnosti te infrastrukture. Se pravi, kakšna rast porabe plina je v Evropi zagotovljena z temi planiranimi projekti. Ali um, bi morali načrtovati v prihodnosti še kaj več. Eh, in zanima me tudi, ali imate podatke o načrtih za uh, povečano rast plina posa, iz posameznih držav glede na načrtovano um, uh, strategijo o ogrevanju in pa gradni novih plinskih elektrarn. Hvala. Ganz herzlichen Dank. Lepa hvala. Kolegica Sabvila. Hvala lepa, gospod predsednik. Ta raziskava se mi zdi odlična. Toda dovolite eno splošno vprašanje. Rečeno je bilo, da se glavna nahajališča ravnajo tudi po transportnih poteh. Kar se tiče zemljskega plina, bi lahko uh, eh, upoštevili tudi Iran. Rada bi vprašala, zakaj niste omenili ne Katarja, ne Rusije, ne Irana? P. Balks je to vedno omenjal, pa tudi parlament in komisija, sicer sem nova poslanka, ampak baje imamo evropski strateški pristop Torej, Evropa si želi sporazum z Rusijo, ki bi bil čisto trgovinski sporazum. Torej, jaz prodajam, ti kupuješ. Pika. Prosim, da mi tisti, ki so izdelali raziskavo, povedo še kaj več informacij v zvezi z trgovinskimi odnosi z Rusijo. Tudi kar se tiče Nabuko, je Rusija temeljnega pomena. Videti je, da Nabuko ne more preživeti. Prej sem delala na področju energije in to sem izvedela že prej. Enaintrideset odstotkov letno preko Nabuka ne bi bilo možno. Če želimo, da bo Nabuko dejansko zaživel, potem morajo postati bolj dejavni tudi Rusi. V zadnjih letih sem srečala predstavnika zunanega ministra ZDA in on je dejal sledeče, če želimo, da to zaživi, potem potrebujemo tudi Rusijo. Naslednji možni partner eh, glede Nabuka pa bi bil Iran. Seveda imamo za Iranom takih določene spore. Francija in eh, Nemčija izvajata pritisk, tudi hkrati vidimo, da je Amerika naredila korak proti Iranu. Torej, počakati moramo. Iran nam bi pomagal, ampak seveda moramo, moramo počakati, kakšen bo politični razvoj. Zavedati se moramo pomena Irana in pa pomena tega, da bi bilo dobro tesneje vključiti tudi Iran, kar se tiče zagotavljanje plina, seveda v povezavi z nebokom. Potem pa so tu še številne druge države, zlasti se tu nanašam na jug, Iran, Irak in druge države. Dovolite še nekaj drugih vprašanj v zvezi z ja, Bližnjim vzhodom. Govorili ste o arabskem svetu. Ne strinjam se s tem, kar ste povedali. Obstajajo številne države arabskega sveta, ki so zelo zanesljive in verodostojne v svojih trgovinskih praksah. Zlasti, naprimer, države zaliva Katar in pa Barhajcu, naprimer. Mislim, da bi bile lahko te države zelo dobri partnerji pri plinovodu tako da bi lahko uvažali plin, naprimer, iz Bahajna ali pa iz Katarja. Po mojem mnenju so ta to zelo verodostojna partnerja. Egipcam, naprimer, nima plina. Tako nam ne bi bilo treba tudi tako obsežno vlagati ali pa Združeni Emirati. Naprimer, tudi ti bi lahko kot vlagatelji sami investirali v plinovode. Seveda se moramo vprašati, do kakšne mere je to gospodarsko izvedljivo, to so sedaj podrobnosti. Ampak, če imamo tako pomembne države, kot so Iran, Katar in Rusija, ki, kjer so nahajališča plina, tega enostavno ne moremo izpustiti iz raziskave. Upoštevati moramo dejstva. Od zunaj imam občutek, da se tu še ni veliko zgodilo. Sedaj pa še nekaj splošnega, gospod predsednik, kar se tiče energetske varnosti, kar je splošna tema. Evropska unija in parlament sta se nekoliko distancirala od arabskega sveta, od Rusije tudi. Toda tam so zaloge energije. Ja, kako bomo pa dosegli napredek? O tem moramo nekoliko bolje razmišljati. In za zaključek še sledeče. Kar se tiče plinovodov in eh, naftovodov, ki ste jih preiskali, natančno bi si jih morali pogledati in razmisliti, kako bomo zagotavljali nadaljne črpanje in pa eh, transfer. Hvala lepa. Ehm, Hvala lepa za vašo predstavitev. rad bi podal nekaj komentarjev. Imam pa tudi vprašanje v povezavi s točko 6.4 v vaši prezentaciji. Gre za diversifikacijo virov zemljskega plina. Tukaj sem našel kar nekaj informacij o tem, da se Nabuka in a, uh, Južnega toka ne bi moglo izgraditi istočasno. Se bi bilo težko najti investitorje za oba oziroma dovolj plina za dobavo. In to bi lahko imelo tudi določene politične implikacije strani dobaviteljev in držav članic. Nabuko naj bi se končal leta 2015, južni tok pa 2013. Zato bi morda morali dati prednostno nalogo enemu izmed projektov in to mora biti južni tok, South Stream, saj ima potrebno, eh, potrebne dobavila in pa tudi financiranje. Nedavni energetski forum eh, o Črnem morju, eh, ki je bil v Romuniji, tam je predsednik Enija trdil, da ta dva eh, projekta ne konkurirata drug z drugim, je pa priznal, da ocenjena zmogljivost Nabuka ni dovoljšnja za to, da bi Evropi zagotovili količino plina, ki jo potrebuje. Dodal je, da varnost oskrbe ostaja uh, velik problem ampak da ni več prioriteta in povedal je tudi, da je nujno diversificirati vire ter uvesti nova pravila. In podprli so ga tudi drugi analisti in pa strokovnjaki na tem področju. Kar se tiče prevoznih poti, je Južni tok lahko pomemben projekt. Vendar pa, če govorimo o varnosti oskrbe uh, z energijo in če govorimo o diversifikaciji dobavnih virov za Evropo, je Nabuko bolj pomemben uh, Eh, je glavni projekt Evropske unije s tega vidika, tudi glavni projekt eh, komisije in glavni projekt za večino držav članic. Vsedaj do sedaj je bilo tako. Torej, zanima me, kaj je vaše mnenje o tem, čemu bi naj dala Evropska unija prednost, kateri pro, projekt naj bi bil prioriteta, če vse skupaj pogledamo v luči potrebe po diversifikaciji energetskih virov in povečani varnosti oskrbe z energijo. Ali bi lahko uporabili tudi mehanizme za rezerve z energijo, ki ga predvidela Evropska komisija, če bi se države članice odločile za južni tok oziroma South Stream. Hvala lepa, kolegice in kolegi. Imamo samo še štiri minute. Imamo pa še vprašanja in potrebujemo še odgovore. Kolega Sosa Wagner ima besedo. Gracias, Najlepša hvala, gospod predsednik. Sledil bom vašim navodilom uh, glede kratkosti. Mene je zelo zanimalo to, kar je povedal govorec danes tukaj. Sam ne razumem dobro tega področja plinovodov in naftovodov v Evropi. Veliko sem se naučil. Razumem pa države in kako funkcionirajo države in zato imam tukaj rahle skrbi. Ne vem, kako bo to funkcioniralo v Evropi. Države, celo zelo stare države, imajo tukaj težave. Eh, težave, kar se tiče dobave energije in zato smo pred zelo pomembnim področjem, eh, tudi kar zadeva javne organe in javne oblasti in zato me zelo zanima to področje, ki vzbuja veliko zanimanja povsod eh, in je pomembno, kaj se bo zgodilo v Evropi. Torej, glede na vse to bi rad povedal oziroma vas vprašal do katere mere je gospodarska kriza vplivala na zmanjšanje povpraševanja po energiji in na kakšen način to lahko vpliva na energetske načrte glede izgradnje infrastrukture in tako naprej. V moji državi imamo tudi polemiko glede tega področja, namreč kako manjše povpraševanje vpliva na projekte, ki so že v teku. Še nekaj bi izpostavil, nekaj, kar je povedal moj kolega Vidal Quadras. Namreč uh, upravljanje teh sistemov, to je zelo pomembna stvar. Gospod Vidal Quadras je govoril o konzorciju in tukaj se lahko vzpostavijo oblike, ki bodo um, javne, javnega značaja oziroma uh, Eh, lahko tudi zasebne družbe. Eh, zanima me, kako je s tem in upam, da sem bil dovolj kratek, kot je prosil naš predsednik. Hvala. Hvala lepa. Gospod Korera de Campos. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej se zahvaljujem govorniku za odlično predstavitev. kakor tudi drugi kolegi, pa menim, da morda obstaja tudi druga plat medalje, ki tukaj ni prišla do izraza. In sicer govorim o tem, da mi vsi skupaj tukaj v Evropi imamo določene strategije, ki nas napravijo odvisne od naših dobaviteljev bili so že uh, sklenjeni sporazumi med Kitajsko in Rusijo o 20-letnih dobavah za energijo. In uh, za nas je pomembno, da vemo, kako bodo ti sporazumi vplivali na našega glavnega dobavitelja, Rusijo, ki predstavlja 30 odstotkov dobave energije v Evropo. Kako bo ta sporazum med Kitajsko in Rusijo vplival na nas, kakšno moč pogajanj sploh imamo. Kaj Rusom sploh pomeni naša kupna moč? Žal mi je, da se ne morem eh, udeležiti um, oziroma slišati vaših odgovorov, sem pa prepričan, da bodo moji kolegi prisluhnili odgovoru. Kolega Tasnovski. Děkuji, pane předsedo, a zároveň děkuji za velmi uh, eh, podrobné. Hvala. Zahvaljujem se za potrebno predstavitev. Glede na to, da nimamo veliko časa, se bom osredotočil na dve vprašanji. Govorili smo o uporabi utekočinjenega plina. Nisem pa videl nobenih povezav z CNG, ki je tehnološko manj zahteven, In se prav tako lahko uporabi v, primeri, v primeru krize za manjša. za manjše regije. In zato me zanima, ali bi lahko CNG uporabili za te primere. To bi lahko bila pomembna uh, tehnologija za tako gosta, gosto poseljena področja, kot je Evropa. In In drugo se nanaša na krizo, ki smo jo izkusili ob začetku tega leta. Torej, govorim o krizi dobave energije, ki smo jo doživeli januarja letos. Ali obstaja kakšna skupna rešitev oziroma postopek za kako se odzvati v takšnih primerih v prihodnosti, če se bo to ponovilo v prihodnosti? Zanimivo je slišati, kako so načrtovane nove dobavne poti in tako naprej, ampak dokočanje bo trajalo še kar nekaj let. Zato me zanima, kako se odzvati v morebitnem kriznem trenutku, če bi se ponovilo nekaj takega, eh, kar se je zgodilo letos, tudi naslednje leto. Ali bodo potekala kakšna pogajanja, pripravljamo kakšna pogajanja, kakšen postopek, bodi si v povezavi z Rusijo ali pa s kakšnim drugim dobaviteljem. Paška. Hvala lepa, kolega Paška. Ďakujem za slovo, vážený pán predseda. Uh, naviazal by som na svojho predrečníka. Hvala lepa. Rad bi se navezal na predgovornika. Zanima me delovanje v Evropski uniji. Sedaj lahko računamo s tem, da se bodo pojavljali problemi pri dobavi z nafto v naslednjih dveh letih. In zelo verjetno ti veliki projekti diverzifikacije še ne bodo delovali, ne bomo jih še izvajali. Strinjam se z gospod Zavelo. Rusija bo zelo pomembna. In zato je zelo pomembno negovati odnose z Rusijo. Ampak tukaj vidim veliko tveganje. Imel bi vprašanje ali je Evropska unija pripravljena učinkovito reševati konflikte med državami? Ali bo Evropska unija poskušala uvesti pogajanja? Hvala lepa. Morda bi bilo bolje, če bi na to vprašanje odgovorila komisija. Gospod Benoit ima naslednjo besedo. Benoit. Uh, uh, Hvala lepa in lep pozdrav vsem skupaj. Mislim, da je poročilo Kovi dobra informacija, dobro poročilo, ki sledi temu, kar smo objavili novembra 2008 in po zeleni knjigi o energetskih omrežjih in druga poročila o naftni infrastrukturi. Vse skupaj moramo gledati v kontekstu bodočih inštrumentov za zagotavljanje varne skrbe z energijo, eh, ki so objavljeni tudi v strateškem pregledu. Mislim, da to poročilo dobro spada v naše oziroma je v skladu z našim pripravljalnim delom. Ostaja veliko odprtih vprašanj. Kot veste, eh, naftna infrastruktura danes ni trans, del transevropskih omrežij za energijo, medtem ko plin spada v, ta, v to omrežje. Eh, torej, nismo se ukvarjali dosedaj z nafto in morda bi se v prihodnosti morali začeti ukvarjati s tem. Torej, torej odprto vprašanje in glede na informacije, ki so v tem poročilu. Gre za vprašanje, ali želimo nafto še naprej uvažati preko naftovodov oziroma ali bomo uporabljali ladijski prevoz čez Balsko morje, čez Črno morje. To je vprašanje, ki se tiče nafte. Kar se tiče plina, so stvari bolj jasne. Politika, ki smo jo sledili do sedaj, je ta, da se zazemamo za vse infrastrukture za vse dodatne eh, dobavitelji in vse dobavne poti v Evropo. To je usklajeno stališče Evropske unije, tudi če v smernicah za transevropsko omrežje, energijsko omrežje iz leta 2006, ki sta jih sprejela svet in parlament, imamo določene prioritetne projekte in pa projekte, ki so v skupnem interesu. Nabuka, Nabuko je projekt, ki je v evropskem interesu, kajti South Stream, Južni tok, takrat še ni bil zajet v smernicah. Torej imamo določeno, določen prednostni vrstni red, kar se tiče naftovodov, seveda bomo pa vse skupaj morali revidirati v luči novih elementov, eh, naprimer teh, ki jih je um, izpostavila kriza, ki smo jo doživeli začetku leta, v luči naših prizadevanjih za okrepitev oskrbe z energijo, eh, naprimer v skladi z predlogom, ki ga je predložila komisija Julija. Varnost oskrbe je odvisna od eh, diversifikacije in to je prav gotovo uh, cilj vseh naših politik, gre za diversifikacijo tako poti kot tudi dobaviteljev. Izkoristiti moramo vse možne vire plina. Omenjeni so bili tudi Rusija, Katar, Iran. To so države, ki imajo danes več kot polovico svetovnih eh, zalog eh, plina in prav gotovo bomo, bomo morali omogočiti tudi to, da plin pride iz teh regij v Evropo. E, imamo pa tudi možnost Severne Afrike in imamo tudi druge možnosti, naprimer Norveško in seveda tudi utekočinjeni plin, ki omogoča, da prihaja plin od kjerkoli po svetu, bodi si iz Trinidad in Tobaga ali iz Avstralije, ki so tudi uh, regije, kjer obstajajo velike zaloge plina. Torej, pregled, nek pregled imamo, potem pa je pomembno tudi to, da vodimo konstruktiven dialog v Evropski uniji. Evropska unija ima pol milijarde potrošnikov, ki plačujejo dobro ceno za energije, energijo, zato imamo dobro predpostavko za to, da sklenemo kar se da dobre sporazume z državami dobaviteljicami. Vendar pa moramo imeti v glavi tudi to, da so podjetja tista, ki sklepajo dogovore in zato moramo vzpostaviti primeren regulativni okvir, tako da bodo podjetjem omogočeno skleniti varna, varne sporazume, eh, ki bodo prispevali k varnosti oskrbe z energijo To je vzorec, eh, seveda tukaj smiselno vprašanje, ki ga je postavil Vidal Quadras. Evropska unija mora izkoristiti svojo moč eh, moč notranjega trga za pol milijarde potrošnikov. Na ta način lahko dobimo dobre dogovore, dobre dogovore za podjetji, ko se bodo ta pogajala z Rusijo, s Katarjem in z drugimi možnimi dobavitelji. Hvala. So, Hvala lepa. Sedaj bom dal še enkrat besedo gospodu Petersonu, da pove svoje stališče o povedanem. Gotovo ne boste mogli odgovoriti na vse podrobnosti, ampak morda vendarle lahko nekaj poveste. Gospod Peterson, beseda je vaša. Najlepša hvala. Vprašanje prvega člana parlamenta, imate pa vsem prav sistemi eh, dvosmernih eh, plinovodov, niso zelo dragi, to je dobra rešitev. Ponavadi to ne zahteva veliko sredstev in bi morali za to uporabiti to možnost. Glede na nacionalne monopole in pa evropske mehanizme, o katerih je govorila komisija. Vprašanje o oddaljenih regijah in možnosti uporabe utekočinjenega in drugačnega plina, torej v regijah z manjšim številom prebivalstva. Vem, da na japonskem uporabljajo plin za dobavo do manjših skupnosti. To je seveda dražje, ampak tehnologija za to tam obstaja. Potem je bilo postavljeno vprašanje o prednostnih nalogah glede Nabuka in South Streama. Tukaj se spet obračam na komisijo. Nabuko je ena od prednostnih nalog, še posebej, ko gre za diverzifikacijo. Mm, in Nabuko je najbolj zanimiv, ko gre za geografsko diverzifikacijo. Kako gospodarska kriza vpliva na povpraševanje, tudi to vprašanje je bilo zastavljeno. Običajno bi pričakovali, da se bo popraševanje po energiji v času gospodarske krize zmanjšalo. To je verjetno res, ampak je odvisno tudi od tega, kako dolgo bo trajala ta recesija oziroma gospodarska kriza. To tudi lahko ublaži problem dobave energije, ne more pa tega problema povsem odstraniti. Oh, yeah, that's, uh, one question was also, uh... Pri enem vprašanju je šlo tudi za to, ali je trenutne obstoječe infrastrukture dovolj tudi za dolgoročno dobavo plina in za zadovoljevanje potreb Evrope. moje, moj, moj odgovor tukaj bi bil, da verjetno te infrastrukture ni dovolj, da na dolgi rok ne bo zadostovala, ampak to je odvisno tudi od tega, kako se bo razvijal trg z utekočinjenim plinom. Mislim, da obstoječe infrastrukture ni dovolj za dolgoročno dobavo plina Evropske unije. Um, uh, that is regarding the, the, the future. Glede prihodnih virov, tudi na to je že odgovorila komisija. In tega v moji predstavitvi ni bilo. seveda razmišljamo o prihodnih dobaviteljih, vsi so komercialni partneri in mislim, da ni bilo nikakršnih predsotkov, vsaj nisem imel namena tako povedati v svoji predstavitvi. Hvala lepa obima gospodu Hansenu in gospodu Pedersonu za pripravo tega poročila. Lepa hvala, hvala lepa tudi kolegom za vprašanja. S tem smo zaključili to točko dnevnega reda. In čez pol minute bomo začeli za naslednjo točko. Hvala lepa. Then I begin. Ja, meine Damen und Herren, ähm, da... Gospe in gospodje, začeli bomo za naslednjo točko. Imeli smo nekaj majhnih tehničnih eh, problemov, ki pa smo jih že rešili. Danes bomo nekaj izvedeli o skupini evropskih regulatorjev za jedrsko varnost in srego. Z nami je Andrej Stritar predsedajoči. Lepo eh, pozdravljeni v našem odboru. Hvala lepa za vašo predstavitev. Julija 2009 smo dobili prvo poročilo o dejavnostih eh, te skupine, sedaj pa imate priložnost, da to predstavite. Mi pa bomo imeli priložnost za vprašanje. Beseda je vaša. Hvala lepa in dobrodan vsem skupaj. Začenjam v slovenščini toliko, da povem, da prihajam iz Slovenije, eh, ker pa eh, ne nastopam v imenu Slovenije, ampak kot predsedujoči Evropske skupine. Eh, I will continue in English. <laughs> So... Nadaljeval bom v angliščini in nam tako vsem olajšal življenje. Tukaj sem kot predsednik skupine Ensrek to je kratica za skupino evropskih regulatorjev za jedrsko varnost. Vidim, da so moje prosojnice malo ožje, kot bi morale biti, ampak vseeno upam, da boste dobro videli predstavitev. Naša skupina je po dveh letih dela predložila prvo poročilo, najprej komisiji, potem prej komisije parlamentu in v čast mi je, da imam priložnost, da vam lahko tukaj razložim, s čim se ukvarjamo. Pokril bom številna vprašanja in začel bom s kratkim uvodom. Predvidevam, da vas večina ne pozna dobro jedrske varnosti in jedrske energije, zato imam tu tri kratke slajde, ki ilustrirajo, s čim se moramo ukvarjati v Evropi v Evropski uniji imamo skoraj 150 jedrskih reaktorjev, ki proizvajajo električno energijo. Nahajajo se v 15 državah članicah Evropske unije in proizvedejo približno eno tretjino vse elektrike v Evropski uniji. S tem so to predvsej pomemben vir električne energije na naši celini in vse moramo narediti, da bomo zagotovili varnost teh obratov. Skušal bom razložiti, kako zagotavljamo jedrsko varnost in kakšno je osnovno načelo pri zagotavljanju te varnosti in nadzoru jedrske varnosti, ne samo v Evropi, ampak povsod po svetu, kjer se jedrska energija uporablja. Tehnično bi bilo zelo enostavno izgraditi jedrsko elektrarno, če vas ne bi brigala varnost ampak seveda se moramo z varnostjo eh, natančno ukvarjati. Veliko je tehničnih sistemov in mehanizmov, ki elektrarno ščitijo od začetka. Ampak najpomembnejše je, kako vodimo te elektrarne. Glavno odgovornost eh, polagamo na operaterja. Njihova odgovornost je, da skrbijo za varnost. V vsaki operativni organizaciji imajo ti operaterji precej kompleksne naloge, ukvarjajo se s sistemom zagotavljanja varnosti in imajo različne postopke eh, glede tega, kaj je treba narediti za zagotavljanje varnosti. Za nadzor vsega tega imamo potem državne nadzorne organe tam neodvisni regulatori opazujejo, kaj počnejo operateri in to izvajajo v imenu ljudi. To pa še ni konec eh, te verige nadzora. Za nami so tudi mediji, je javnost in mediji prav čakajo na to, Eh, da poročajo o napakah, morebitnih napakah. Zato zelo resno jemljemo svoje delo. Za varno upravljanje naših obratov moramo zagotoviti zelo stroga pravila. Najprej moramo poznati fizične meje varnosti, razumeti moramo, kakšna je tehnologija, kakšne so nevarnosti in na nek način mi ustvarjamo omejitve, znotraj katerih obrat oziroma elektrarna lahko deluje. Mi lahko delujemo znotraj tega pravokotnika in smo še vedno v mejah varnosti. Ampak, da bi bili še bolj prepričani, da je res vse varno, imamo tudi pravne okvire, imamo pravni okvir Evropske unije. Ta na tem področju ni zelo močan oziroma strok, imamo pa predvsej eh, stroge nacionalne pravne okvirje. Ti vsi temelijo na mednarodnih standardih, predvsem na standardih Mednarodne agencije za jedrsko varnost in tudi na drugih eh, standardih mednarodnih organizacij. Poleg tega vsak regulator licencira določen obrat, glede na značilnosti tega obrata. To je še ožji okvirček eh, na naši prosojnici in zagotavlja še strožje omejitve. Poleg tega pa še operater sam uh, postavi še strožje omejitve. Torej, na koncu mora elektrarna biti zelo previdna, da uh, ne pride izven teh okvirov in ustvari nevarnost. Zdaj pa, če grem takoj na delo in zgodovino naše organizacije, verjetno veste, da je jedrska varnost v prvi vrsti nacionalna odgovornost. Vsaka država članica, ki ima jedrske elektrarne, ima tudi nacionalni organ za eh, jedrsko varnost, torej, torej jedrskega regulatorja. Potem moram povedati, da so nacionalne zakonodaje v skladu z mednarodnimi standardi, ponavadi so zelo stroge, ampak res je, da se te zakonodaje razlikujejo od države do države. To pa večinoma iz zgodovinskih razlogov, kajti izgradna eh, jedrskih elektraren se je razvijala v različnih smerih po posameznih državah članicah. Imamo tudi pogodbo Euratom, ki je zdaj stara več kot 50 let in je iz časa, ko jedrska varnost še ni veljala za zelo pomembno področje. Torej, ta pogodba se ne ukvarja eksplicitno z jedrsko varnostjo. In v njej še niso zapisana eh, skupna pravila na evropski ravni. Od tega poletja naprej imamo tudi novo direktivo, torej zdaj imamo zakonodajo Evropske unije, ki je obvezujoča za vsako državo članico to je bil prvi korak uh, k skupni zakonodaji na evropski ravni. Zdaj pa mednarodni okvir. Tukaj lahko povem, da vsaka jedrska država članica Evropske unije eh, je podpisala dve konvencije, članica dveh konvencij. Prva je konvencija o jedrski varnosti, druga pa ima zelo zapleteno ime, to je skupna konvencija o varnosti ravnanja z odpadnim gorivom in radioaktivnimi odpadki. Imenujemo jo kar skupna konvencija. In ta konvencija postavlja določena pravila v povezavi z ravnanjem z radioaktivnimi odpadki. Vsaka država članica, ki ima jedrske elektrarne, je podpisala te konvencije, ki predpisujejo, kako morajo stvari potekati. Kot sem omenil, obstajajo tudi standardi, kode in pa navodila mednarodne organizacije, mednarodne agencije za jedrsko energijo. Poleg tega imamo okrepljeno sodelovanje z agencijo za jedrsko energijo OECD. Ta se ukvarja z s tem področjem na mednarodni ravni. Potem imamo pa še nekaj, kar se imenuje Venra. To je nevladna organizacija, gre za klub eh, držav članic in ker deluje na prostovoljni osnovi, je zelo uspešna. Torej stvari potekajo nekako od spodaj na vzgor in rezultati te organizacije so zelo dobri. Ustvarili smo nekakšne referenčne ravni, ki naj jim sledijo posamezne države članice. V Evropski uniji so ideje o skupnem okviru za jedrsko varnost precej stare, kako desetletje, ampak leta 2003 je Evropska komisija eh, poskusila z dvema direktivama o jedrski varnosti in o radioaktivnih odpadkih, ampak takrat ni bilo mogoče doseči dogovora in dobiti soglasja strani vseh držav članic. Leta so minevala, eh, razprave v svetu so potekale in pred nekaj več kot dvema letoma smo ustvarili skupino na visoki ravni za jedrsko varnost in ravnanje z odpadki. Ta skupina je nastala pred dvema letoma in vseh 27 držav članic so imenovale visoke jedrske regul regulatorje v to skupino. Ta skupina se zdaj imenuje NSREK in ima 27 regulatorjev. Prvi sestanek je potekal v oktobra 2007 in kar nekaj časa smo porabili, da smo. Uh, razčlenili odnos med državami članicami in komisijo, potem odločitve smo sprejemali soglasjem, oblikovali poslovnik in si zastavili tudi prioritete za naše delo. Eh, nek splošen program, ampak poleg tega obstaja veliko manjših eh, in specifičnih programov. Izbrali smo si tri glavna področja. Jedrsko varnost, eh, izboljšanje tudi ravnanja z odpadnim gorivom in radioaktivnimi odpadki in pa izboljšanje ureditev glede preglednosti. Od vsega začetka se zavedamo, da je transparentnost eh, lahko problem in da smo včasih preveč nerodni pri sporočanju naših odločitev javnosti, ampak delamo na tem. Spostavili smo tri delovne skupine, ki še vedno delujejo. Naša glavna skupina je skupina za jedrsko varnost in prvo področje, s katerim se ukvarjajo, je področje možnih eh, pravnih instrumentov Evropske unije na področju jedrske varnosti. Od vsega začetka je obstajala razdelitev med državami članicami, nekatere so bile za direktivo, To so razlagali na način, da bi Evropska unija morala harmonizirati to področje, da je nenavadno, da Evropska unija nima skupnih pravil na tem področju. Te države so trdile, da Evropska pravila tudi preprečujejo možno poslabšanje na tem področju v državah članicah in tudi drugi deležniki so si to želeli, vključno s parlamentom. manjše število držav članic pa se ni strinjalo s tem. Njihov glavni argument je bil, da bi morali ustrajati, da odgovornost ostane v nacionalni pristojnosti. In še en argument je bil, da bi si želeli vzpostaviti še strožja pravila od tistih, o katerih smo se dogovorili na evropski ravni. Torej, komisija je podala osnutek nove direktive približno pred enim letom. Temu so sledile intenzivne razprave. Najprej o tem osnutku, potem pa smo opredelili deset osnovnih načel, ki naj bi tudi bila vključena v direktivo. Zdaj bom na hitro omenil te principe, ta načela. Prvo je, da bi morali še naprej izboljševati jedrsko varnost. Nikoli ne smemo reči, da je varnost že zadost, navedno si je treba prizadevati za več. Potem eh, pravica, da se postavijo še bolj stroge zahteve glede jedrske varnosti od tistih, ki že obstajajo na evropski ravni. Potem ne bi smelo priti do neke fundamentalne spremembe v eh, nacionalnih nacionalnem pristopu do jedrskega upravljanja držav članic. Vloga nacionalnih regulatorjev bi morala biti okrepljena. Komisija pri tem ne bi smela razširiti svoje vloge in ne bi smela postati nek super nadzornik v Evropski uniji, služi pa lahko kot neka platforma za izmenjave. Naslednje načelo je, da ne bi smeli preusmerjati virov za regulatorje, treba je upoštevati načela konvencije o jedrski varnosti. Naslednje načelo je namenjeno tistim državam članicam, ki ne uporabljajo jedrske energije. Če država ne želi uporabljati te energije, je ni treba uporabljati, ampak ne sme biti diskriminatorna proti drugim. Deveto načelo govori o Eh, jasni porazdelitvi vlog, o transparentnosti glede jedrske varnosti in regulacij. In deseto načelo, da morajo biti odgovornosti in vloge jasne. Naslednja tema, s katero smo se ukvarjali, je bila tema postavljanja kriterijev. Priporočili smo, da vsaka država članica z jedrsko energijo sodeluje pri IRRS sistemu, to je služba za celovit pregled upravljanja in gre za vzpostavljanje različnih kriterijev znotraj Mednarodne agencije za jedrsko energijo. Misija te organizacije naj bi potekala vsakih šest let in pisati bi se morala poročila. O tem smo se ukvarjali še z uporabo eh, konvencije o jedrski varnosti. Vsaka tri leta bi morali imeti konferenco eh, vseh pogodbenih strani te konvencije, kjer mora vsaka stran predstaviti svoj primer in potem eh, druge države povejo svoje mnenje, podajo priporočila in tako naprej. Po tem sestanku bi se morali vsesti skupaj, pogledati, kakšno, kako se to področje ureja, se kaj naučiti in se dogovoriti o skupnih načelih. Potem je druga skupina, ki se ukvarja z ravnanjem z radioaktivnimi odpadki. Ta skupina je delala v tri smeri. Najprej je šlo za priporočilo, da vsaka država članica oziroma niti ne vsaka, ki ima jedrsko energijo, ampak vsaka država članica mora vzpostaviti nacionalni program za ravnanje z radioaktivnimi odpadki. Tako da vsaka država v Evropi ima jasno politično vizijo o tem, kako ravnati z radioaktivnimi odpadki. Na tem področju so priporočili tudi vzpostavljanje kriterijev in pa preglede na isti ravni. To je malo drugače kot pri IRRS. Tretja stvar pa je uporaba skupne konvencije oziroma njenih rezultatov, ki naj bi se vedno pregledovali in iz katerih naj bi se tudi kaj naučili. Naša skupina je podpirala svet pri eh, sprejmanju resolucije o ravnanju z radioaktivnimi odpadki na področju transparentnosti. Zdaj zaključujemo zelo obsežno spletno stran. Ta spletna stran bo skušala javnosti predstaviti vprašanje jedrske, jedrske varnosti na objektiven način in to naj bi bilo zaključeno do konca leta 2009. Konec tega meseca bomo videli prvo verzijo in jo potem odobrili ali pa si prizadevali za izboljšave. In pripravljamo tudi neke smernice mm, dobre prakse za transparentnost. V prihodnosti bomo še naprej izvajali naš program in ga prilagajali razvoju. Želimo igrati vlogo pri izvajanju direktive o jedrski varnosti. Pripravljeni smo evropskim organom svetovati o različnih pobudah, za katere bi nas prosili in prišli smo tudi na idejo, da bi imeli širšo konferenco o jedrski varnosti oziroma reguliranju jedrske varnosti. Želimo pa biti tudi fleksibilni pri odzivih na vse relevantne pobude. Na koncu sem zapisal še nekaj lastnih eh, mnen in opažanj v zvezi z delom v zadnjih letih. Kot na vsakem področju smo tudi tukaj vzpostavili nek formalni pravni sistem s pravili, ki se jih moramo držati, ampak vsi smo ljudje, ki nas vodijo naša čustva in ki živimo v resničnem svetu in zato moramo sodelovati drug z drugim, da bi se razumeli in da bi se izboljševali. Ensreg se je izkazal za dobro platformo, za dobro pobudo, ki nas je regulatorje. Je oziroma ljudi, ki smo odgovorni za jedrsko varnost v Evropi, nekako spodbudilo, da sodelujemo, da se usedemo skupaj s komisijo in razpravljamo o tej temi. In sestanki zdaj so veliko bolj enostavni, veliko bolj gladko potekajo kot pred dvema letoma in tudi veliko bolj jasno je, kaj želimo doseči. Tudi lažje doseči soglasje za prihodnost je pomembno, da uh, sodelujemo, se pogovarjamo, da vidimo, kako se stvari upravljajo v drugih državah. Pomembno je, da se spoštujemo in sodelujemo. Tudi komisija nas zdaj bolje pozna. Vsi se učimo drug od drugega in izboljšujemo naše nacionalne ureditve. Mislim, da bi Ensrek moral ostati platforma na evropski ravni za vprašanje jedrske varnosti. Mislim tudi, da smo malo bolj eh, prosti, kar se tiče svetovanja. Mislimo tudi, da so odgovornosti za jedrsko varnost v domeni nacionalnih držav članic in da ostanejo tam. Odgovorni morajo biti ljudje, ljudje ki delujejo na terenu. Spodbujati pa je treba tudi izmenjavo praks in idej za še nadaljne izboljšave. To sem želel povedati v zvezi z našim delom. Rad pa bom odgovoril tudi na vsa vprašanja. Hvala. Eh, Hvala lepa, gospod Stritar, za zelo izčrpne informacije. Na začetku sem že nekoliko povedal, eh, kako se je delo razvijalo. To je očitno proces, ki ga vodite vi s svojimi kolegi. Lepa hvala za to predstavitev. Sedaj pa dobi besedo gospa Jordan Cizel. Zdaj bom govorila v angleščini, kajti tolmačenje o prejšnji temi ni bilo povsem pravilno. Zahvaljujem se gospodu Stritarju, da ste prišli sem, ne samo zato, ker ste iz Slovenije, ampak tudi zato, ker je Evropski parlament zelo podpiral vzpostavitev te skupine regulatorjev. Upoštevali so ne samo konkurenčno ceno eh, jedrske energije, ampak tudi to, da jedrska energija ne povzroča toplogrednih plinov. Torej, verjetno se bo uporaba te energije v prihodnosti povečala. Zato je pravi čas, da razpravljamo o tem, kaj lahko naredimo na zakonodajni ravni, da poskrbimo za vprašanje jedrske varnosti. Torej, gospod Stritar, prebrala sem vaše poročilo in. Razumem, da je vloga vaše skupine to, da ste svetovalno telo za svet in tudi za Evropski parlament. Iz vaše predstavitve je bilo razvidno, da svoje nadaljno delo vidite, predvsem pri izvajanju, torej da skrbite za izvajanje tega, kar je bilo že doseženo. Rada bi vas vprašala, kaj mislite, da so naše naloge, naše v smislu Evropskega parlamenta, nas kot zakonodajalcev, kje mislite, da potrebujemo zakonodajo na evropski ravni? Še posebej pa bi vas rada vprašala o vašem mnenju glede skupnih zahtev za, skladov, za sklade za eh, radioaktivne odpadke. Ali potrebujemo kakšne zahteve tukaj na evropski ravni glede teh skladov, glede teh sredstev in kako lahko zagotovimo, da se nacionalna politika ne bo upletala v to, da ne bo prišlo do vpliva nacionalne politike ali morda podjetij. Naš skupen cilj je, da bi imeli sklade in sredstva, ki bodo na voljo takrat, ko jih bomo potrebovali. In pa drugo vprašanje, večkrat ste omenili tudi mednarodno konvencijo o varnosti. Ta zavezuje pogodbenice in sicer znotraj mednarodne agencije za jedrsko energijo na Dunaju. Ampak ta konvencija ne deluje zelo dobro oziroma ta celotna agencija ne deluje, če vzamemo v vzir Indijo in Iran glede širjenja jedrskega orožja. Kaj mislite, da bi morali narediti na globalni ravni? če tudi upoštevamo, da prihaja do renesanse jedrske energije tudi v drugih delih sveta. Hvala. Hvala lepa. Še šest vas želi besedo. Verjetno ste to vsi. Dobro, potem bom s tem zaključil seznam govornikov. Prosim, da postavljate precizne vprašanja, zato da bomo lahko sprejeli kar se da veliko uh, komentarjev. Kolegica Sevela. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Lepa hvala. Tu je bil zelo izčrpan uvod. Hvala lepa, da ste nam sporočili tudi svoje osebno stališče. To je za nas zelo pomembno. Zlasti, če je nekdo leta delal na tem področju. Dovolite vprašanje. Ali so bile določene univerzitete zaprte po nesreči v Černobilu, iz katerih so prihajali veliki strokovnjaki? Če si pogledamo univerze po svetu, desetletja so potekale eh, univerzitetne dejavnosti, ki pa so sedaj ustavljene. Ali občutite pomankanje usposobljenih strokovnjakov na področju jedrske znanosti? To je zelo pomembna tema pri varnosti jedrske energije. Naslednje vprašanje. Ta hip imamo samo eno podjetje na svetu, to je japonsko podjetje, ki proizvaja reaktorje v skladu z vzorci. Pred nekaj leti smo imeli čakalni seznam za te reaktorje. Pravzaprav niti ne poznam. Uh, oziroma ne vem, ali lahko imenujem ime tega podjetja. To je bilo japonsko podjetje. Včasih je bilo tako, da je bilo potrebno 25 let čakati na to, da ste lahko kupili takšen reaktor. Ne vem, kakšen je sedaj položaj. Uh, slišala sem, da je čakalna doba sedaj 20 let. Torej, razvoj se ponovno ocenjuje vsakih pet let, tukaj gre za uporabo jedrske energije. Imate, oziroma vas v zvezi s tem, kaj skrbi? Slednji, prosim. Sud, ozen sveg, ki ti velo mega. Hvala lepa, gospod predsednik. Na podlagi tega poročila vidimo, da je skupina opravila zelo pomembno delo. Ima, imamo konsensualni dogovor. Torej, majhne države članice imajo ravno toliko glasov kot velike države članice. Poleg tega je tako, da skupaj sprejmajo odložitve države, ki uporabljajo jedrsko energijo in tiste, ki je ne uporabljajo. Torej, opravili ste zelo resno delo. Tukaj gre tudi za odgovornost. Želimo, da določene pristojnosti ostanajo na nacionalni ravni. To nam je všeč. Toda tu obstaja določeno nasprotje. Varnost se ne nanaša samo na eno državo članico. Varnost zadeva vse države ali ni potrebe potem, da bi ustvarili osredna evropska pravila za varnost. Ali pa, če bi imeli evropsko uredbo v tem smislu, ali bi to sprožalo nasprotja med državami, ki uporabljajo jedrsko energijo in med tistimi, ki je ne uporabljajo ali pa zadošča Evropska eh, eh, agencija za jedrsko energijo za to, da se eh, spoštujajo pravila. Ali to zadošča? In dovolite še eno vprašanje v zvezi z varno dobavo. Včasih se postavlja središče vprašanje. Nasprotniki jedrske energije pravijo, da ni dovolj urana, da ni dovolj celic, In sprašujem vas, ali veste, ali pa morda ve Ensrek, ali pa ali ste morda izdelali kakšno raziskavo o tem, ali imamo v Evropi dovolj surovin za to, da bi lahko dolgoročno jamčili varnost. Hvala lepa. Hvala lepa kolegica Harms. Hvala lepa, gospod predsednik. Is... Moje vprašanje zadeva tri teme. Prvič gle, gre za eh, človeške vire in varnost. Rekli ste, da bi o tem še morali narediti poglobljene študije. Rada bi vedela, kaj mislite s tem, kakšni so problemi na tem področju eh, s kulturo varnosti ali zaznate tukaj velike probleme. Eh, take smo zaznali v poročilu švedskega predsedstva o Vatenfalu. To zanima namreč tudi Nemčijo. Rada bi pa vedela tudi, ali sledite tudi temi uh, jedrskih del v Franciji. To je prišlo v javnost eh, pred nekaj tedni. Delavci so se pritožili nad delovnimi pogoji. Uh, in uh, tudi o varnosti njihovega obrata. Potem druga točka, ta zadeva uredbo oziroma uh, reguliranje. V Evropskem parlamentu smo govorili o tem tudi pred zaključkom prejšnjega mandata. Torej, govorili smo o uredbi o skupnih standardih za jedrske elektrarne v Evropski uniji in to ni dejansko odražalo trenutnega stanja v znanosti in tehnologiji. Kaj Insrek meni o tem? Znanost in tehnologija bi se morali odražati v tej uredbi, še posebej, ko gre za eh, načrtovane objekte pa še nemško vprašanje. Mi imamo veliko problemov eh, z laboratorijem pod zemljo za radioaktivne odpadke in eh, to imamo v Nemčiji, v Nemščini se imenuje Supergau in zanima me mnenje Ensrega. Razprava o tej temi namreč eh, na spodnem Saškem imamo ta laboratorij za radio, radioaktivne odpadke pod zemljo in to bi tudi morali upoštevati. Kolega Odi. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa za poročilo. Moje prvo vprašanje se nanaša na sestavo vašega organa. Ali so tam direktori nacionalnih organov in pa predstavniki komisije z opazovalci? Eh, to so Norveška, eh, Švica in pa predstavniki IAEA. E Ali mislite, da bi bilo primerno, da bi imel ta organ tudi parlamentarno razsežnost? Kajti evropski državljani so deloma zaskrbljeni, kar se tiče jedrske energije. Hkrati pa je Razvoj je takšen, da so nekatere države članice spremenile svoje mnenje, kar se tiče jedrske energije. Torej, zanima me sestava in sedaj še drugo vprašanje. Dajali eh, ste, da ste neodvisni. Ampak kako solidna je ta neodvisnost? Kaj ti? Vi ste del javne uprave v Sloveniji, to je del vlade. In tudi ta ima določen vpliv. Ali ste sedaj dejansko neodvisni od svoje vlade in ali lahko trdimo, da eh, vlada neodvisnost tudi, kar se tiče drugih članov. Zelo pomembno je, da imamo evropski neodvisni organ. In dovolite še zadnje vprašanje. Kakšne sankcije so predvidene, če pride do odstopanj? Naprimer, če ima uh, veliko podjetje problem, če naprimer v Sibiriji odlaga uh, odpadke, kakšne sankcije imate predvidene? Thank you, Mr. Chairman. Hvala, gospod predsednik. Hvala tudi gospodu Stritarju za to dragoceno poročilo in Ensregu za upravljeno delo. Gospoda Stritarja bi rad vprašal, kako vidi prihodnji razvoj nadaljnega izvajanja ured glede varnosti v jedrskih elektrarnah v Evropski uniji. Morali bi upoštevati energetsko vprašanje eh, in sicer upoštevati tudi ravnovesje med potrebo po energiji in potrebo po varnosti. Obstaja neka zgorna meja, ko je slabše proizvajati energijo, kot pa jo ne proizvajati. Moje vprašanje je, ali ste na tem področju opravili kakšno raziskavo ali to še načrtujete. Hvala. Hvala lepa. Kolegica, da ti dobi besedo. Merci, Monsieur le Président. D'abord, le rapport que vous présentez aujourd'hui. Hvala lepa, gospod predsednik. Poročilo omogoča, da na novo ocenimo stanje jedrske energije v Evropi. To ni vedno predmet konsensa kajti v Evropi smo ravno brali članke o tem, kako, kakšne težave obstajajo za osrnevanjem jedrskih eh, odpadkov. Mislim pa, da lahko zelo veliko pridobimo z razvojem jedrske tehnike. Naprimer, ta v Franciji omogoča veliko neodvisnost na področju energije in tega ne smemo zanemariti v sodobnem času. Kar pa se tiče varne dobave tudi tega vidika ne smemo zanemariti. Prva kolega je tudi opozoril na to. Um, torej za jedrsko energijo je omogočeno predobivanje elektrike brez izpustov CO2. -ja. To pa pomeni, da lahko tudi močno znižamo izpuste toplogrednih plinov. Jedrska tehnika omogoča tudi to, da se izognemo previsokim potrošniškim cenam. Torej, jedrska energija je smiselna, hkrati pa so s tem povezane velike negotovosti in pa nevarnosti. Tukaj so vprašanja glede varnosti in zato moramo biti nenehno izredno pozorni. V zadnjih letih so na evropski ravni potekala prizadevanja in dokaz za to je uredba o jedrski varnosti iz meseca junija tega leta. To jasno dokazuje, kako si Evropska unija prizadeva za varno uporabo jedrske energije. Hkrati pa je to tema, ki je še vedno povezana z negotovostjo in ne smemo pozabiti tudi na jedrske odpadke. Podpreti moramo vse za to, da bodo nacionalne države članice lahko izvajale programe za odstranjevanje odpadkov. Sedaj pa še eh, dodatno vprašanje k vprašanju kolega Odija. Če se ne spoštujajo predpisi pri odstranjevanju odpadkov, kakšni so ukrepi? Kaj moramo storiti za to, da države članice tudi optimalno izvajajo pravila? Hvala lepa. Slednji, prosim. Hvala lepa. Kratek bom. Čisto na kratko nekaj v zvezi z vašimi pripombami. Ali lahko izhajamo iz tega, da so evropske elektrarne varne? Ali obstaja varnost v Evropi in kako lahko to obrazložite? Poleg tega je treba strniti strokovno znanje na tem trgu. Hvala lepa. Gospod Rubek. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsednik. Svet in komisija sta opravila odlično delo in vesel sem, da smo dosegli napredke na področju jedrske varnosti. In druga točka. Jedrska varnost je tista, ki je prioriteta za zagovornike in nasprotnike jedrske energije. Vsi se zauzimajo za to, da bi bila v središču varnost. Mene bi zanimalo sledeče. Kakšne korake načrtujete za to, če opazite, da se standardi ne spoštujajo? Naprimer, standardi IAEO, IAEA. E Kakšne ukrepe uvedete za to, da države dejansko spoštujajo standarde? Kakšne instrumente imate v rokah in kaj načrtujete za prihodnost? Hvala lepa. Kolegica Tikao je želela še nakratko postaviti vprašanje. Uh, uh, um, Hvala lepa. Če upoštevamo dejstvo, da generatorji četrte generacije povzročajo manjšo stopnjo radioaktivnih odpadkov, bi vas želela vprašati, kakšni so razvoji na evropski ravni, zato da bi v prihodnosti lahko še dodatno zmanjšali količino radioaktivnih odpadkov, ki prihajajo iz teh generatorjev. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Ben Ferroa za komisijo. Hvala lepa, predsednik. Glede na to, da je komisija članica skupine evropskih regulatorjev za jedrsko varnost, se komisija strinja z poročilom, ki je pred vami. Ko gre za poročila svetu ali Evropskemu parlamentu, je moj komisar jasno povedal, da bo delo Ensrega na področju varnosti dobrodošlo. Zase bi bilo dobrodošlo to, da bi uskladili uh, standarde in uh, da bi izboljšali peer review. -e. Uh, Preglednost nam je izredno pomembna, to je tudi tema dela tretje skupine v okviru NSREGA in številni problemi, ki so jih menili poslanci, temelijo na tem, da izmenjava informacij ni potekala tako pregledno, kakor bi si to želeli. Rad bi povedal tudi to, da pozdravljamo, da se ENSREG še vedno upravlja ukvarja z problematiko odpadkov in eh, zanima nas, kakšen uložek bo Ensrek eh, ponudil komisiji. Glede na to, da bo Evropski jedrski forum, ki je zasedal tako v Bratislavi kot tudi v Pragi, se tudi ukvarjal z tem vprašanjem. Po angliško to pomeni po angliško lahko rečemo in enačel oziroma na kratko podpiramo poročilo, eh, pripravljeni smo pomagati sekretarijatu Ensriga in eh, v prihodnosti se bomo poskušali angažirati na ta način, da bomo v drugem delovnem poročilu rezultati pri predstavljanju enako dobro, kakor tudi v tem prvem poročilu. Hvala lepa. Sedaj ima gospod dr. Striter še enkrat možnost, da odgovori na številna vprašanja. Hvala lepa za vaše vprašanja. Veliko jih je bilo in imam približno tri minute, da odgovorim na vsa ta vprašanja, vendar se bom vseeno potrudil po najboljši moči. Če začnem na začetku. Postavljeno mi je bilo vprašanje, ki je bilo povezano z skladi za radioaktivne odpadke oziroma ali je potrebno to organizirati na evropski ravni. O tem v okviru ENSREGA še nismo razpravljali. Prav gotovo so skladi za radioaktivne odpadke nekaj, kar bi moralo obstajati, morali bi imeti zagotovila, da naše prihajajoče generacije, naši otroci ne bodo morali porabiti, porabljati svojih financ za to, da odpravljajo odpadke, ki jih povzročamo sedaj. Prav gotovo bi bilo smiselno to. Uh, urediti na evropski ravni. Kar se tiče konvencije o jedrski varnosti in uh, o vprašanju glede smiselnosti te konvencije. Naj vas spomnim na to, da ta konvencija ni, nima nič opraviti za neš, po, po, eh, pogodbo o neširjenju orožju, zato Iran nima nič opraviti s tem. To je konvencija, ki govori o pobudah. Torej, ne predvideva nobenih sankcij za tistih, ki ne izpolnjujejo priporočil teh konvencij. Je pa ta konvencija zelo močen, močno sredstvo vpliva, sredstvo pritiska, če ugotovimo nepravilnosti v neki določeni državi, ki je podpisnica konvencije. In po mojem mnenju je to najboljša pot. Torej, če ti številni pravijo, da ne izpolnjuješ priporočil in da ne upravljaš dobro svojega dela, potem imaš motivacijo za to, da to izpolniš. Potem, kar se tiče strokovnjakov, eh, si celotna jedrska industrija in regulatorju prizadevamo za to, da bi imeli več usposobljenih ljudi na tem področju. Če nam bo uspelo spremeniti splošen vidik, eh, splošno mnenje o jedrski energiji, sem prepričan, da se bodo tudi mladi ljudje vrnili v to industrijo. Uh, desetletja je imela jedrska industrija zelo negativen predznak v družbi in to ni bilo dobro in prav gotovo to ne privlači mladih strokovnjakov. Osnovna, osnovni vidik, ki ga moramo spremeniti, je odnos do te industrije. Potem rečeno je bilo, da so japonske jedrske elektrarne najboljše. Tega nisem sam nikoli slišal. Uh, Dejansko je malo dobaviteljev jedrske energije danes na trgu, morda so štirje ali morda jih je štiri ali pet. Eden je iz Evrope, en iz eh, ZDA, tretji je iz Japonske, na to pa imamo tudi um, Rusijo, pa tudi Kitajci gradijo svoje jedrske energije. In uh, čas za konstrukcijo ni 25 eh, let, ko imamo eh, proizvodnjo jedrskih eh, reaktorjev. Imamo samo eno državo, ki proizvaja takšne reaktorje. Druge so vse zaprle obrate za proizvodnjo. Eh, to vrstno proizvodnjo. In res je, da je ta japonska, japonski obrat, ki to še proizvaja, zasipan z naročili za naslednjih nekaj let. In potem eh, še vprašanje v povzavi s temi 25 leti. To, kar sem eh, povedal, drži za izgradnjo, ampak 25 let ni oddaljeno od. Uh, od realnosti, ko gre za uvedbo novih uh, okoljskih zahtev, za izpolnitev okoljskih zahtev, za to, da bi dobili eh, Vse odobritve na mednarodnem in na narodnem področju bi morda res bilo potrebnih 25 let za to, da bi, da bi finalizirali izgradnjo in da bi jedrska elektrarna lahko bila izgrajena. Torej gre za velike uložbe, povratek kapitala pa se zgodi šele čez mnoga leta. In v tem smo imeli tudi vprašanje o centralizirani evropski uredbi oziroma ali je ta potrebna. O tem sem že spregovoril v svoji eh, predstavitvi in kot sem povedal, ne obstaja jasno soglasje v okviru ensrega glede tega. Obstajajo nekateri, ki mislijo, da bi bilo koristno imeti določeno stopnjo regulacije na osnovi Evropske unije. Obstajajo pa tudi skupine, ki ne želijo, da bi bilo preveč urejeno na eh, evropski ravni in želijo, da bi to ostalo v pristojnosti držav članic. Glede varnosti oskrbe z energijo, mi se ukvarjamo z jedrsko varnostjo, ne ukvarjamo se z varnostjo oskrbe, to je naloga drugih ljudi in v to se ne vmešavamo. Kar se tiče človeških, eh, človeškega dejavnika in pa vprašanja kulture varnosti, naj povem naslednje. Slab voznik lahko umre tudi v najboljšem avtomobilu, če je dovolj neumen, da slabo vozi. Dober voznik pa lahko vozi kakršenkoli avto in doseže svoj cilj. V tem smislu je kultura varnosti in pa človeški dejavnik bistvenega pomena. To so vprašanja, s katerimi se moramo ukvarjati vsakodnevno, zato če želimo odkriti, ali se določene stvari razvijajo v napačno smer. Ko začnemo analizirati, kakršnekoli katastrofe, lahko na koncu vedno izsledimo, ali je šlo za človeško napako. In uh, vsaka človeška napaka uh, ima človeški dejavnik in ima opraviti z uh, kulturo varnosti, uh, Tako da je glavni izziv za regulatorja to, da bi lahko prepoznali zgodnje znake kakršnekoli pomankljivosti in zato se želimo vsekakor poglobiti v to vprašanje. Potem smo dobili tudi dve vprašanji povezani s tem, kar se je zgodilo v Franciji pred dvema tednoma in v povezavi z eh, odlagališčem eh, jedrskih odpadkov v Nemčiji. En svek tukaj ni eh, primerno telo, ki bi se ukvarjalo s temi vprašanji. Smo posvetovalno telo in smo politično telo in zato se ne moremo ukvarjati z tovrstnimi specifičnimi vprašanji. Dobro bi bilo, oziroma postavljeno vprašanje, ali bi bilo dobro imeti tudi predstavnika parlamenta v en srego. Moj odgovor je, zakaj pa ne. 27 nas je, vključno za komisijo 28, če bi imeli še enega člana, bi prav gotovo še vedno dobro delovali. Vendar pa kar bi bila tista bistvena korist, sedaj ne morem povedati. Kar se tiče naše neodvisnosti. Uh, o tem vse čas govorimo, ampak bistvo te ideje je to, da regulatori morajo biti kolikor je možno neodvisno od tistih, ki proizvajajo in prodajajo energijo, jedrsko energijo. V tem smislu moramo biti neodvisni. Ne smemo biti v istem košu z, z tistimi, ki proizvajajo jedrsko energijo. Uh, ampak ne moremo reči, da smo popolnoma neodvisni od vseh. Nismo nad družbo, smo del družbe. Seveda so vedno nad nami parlamenti in moramo slediti smernicam. Torej, tem splošnim smernicam v družbi. Potem vprašanje možnih sankcij. Kot en srek ne moremo narediti ničesar. Največ, kar lahko naredimo, je to, da zelo glasno poudarjamo nepravilnosti, ki so se zgodile, ampak upam, da do tega ne bo prišlo. Potem tudi, kar se tiče eh, razmerja sil med proizvodnjo in pa varnostjo. nikoli ne moremo reči, da smo popolnoma varni. Lahko bi padel meteor na to stavbo ali pa na kakšno jedrsko elektrarno. Vedno obstaja možnost, da gre nekaj narobe. Tako je za vsako človeško dejavnostjo. Vedno je potrebna določena stopnja zaupanja, da delo dobro poteka, da smo na pravi strani in Pripričan sem, da je tako tudi z jedrsko varnostjo. Tega nisem razumel. Torej, kar se tiče zmanjševanja emisij CO2, to resnično ni eh, naša pristojnost, zato ne morem odgovoriti na to vprašanje. Prav tako ne morem soditi o tem, ali obstaja jedrska elektrarna, ki je bolj varna od kakšne druge. Osebno sem prepričan, da so celo uh, najslabše. Najslabše zgrajene jedrske elektrane lahko dobro delajo, če imajo dobro organizacijo in dobro vodstvo. Uh, Torej, izgradnja ni najpomembnejša. Pomembno je, da imajo operaterji dobro kulturo varnosti in da se razumno obnašajo. Potem vprašanje v povezavi s tem, kaj se bo zgodilo, če ne spoštujemo sta, standardev Venra ali pa Mednarodne agencije za jedrsko varnost. Venra, eh, obljubili smo si, da jih bomo uvedli v našo zakonodajo. V Sloveniji bomo to dosegli do konca letošnjega leta. Torej, do konca letošnjega leta bomo reference na agencijo eh, Venra imeli v zakonodaji, torej bodo s tem postali obvezujoči. In pripričan sem, da bo tako tudi v drugih državah članicah. Kar se tiče generacija 4, Morda bo to eh, izvedljivo šele čez 20 let ali več, tako da trenutno še ne moremo postavljati nobenih zahtev za to četrto generacijo in videli, videli bomo, kako se bodo stvari razvijale. Trenutno so jedrske elektrarne eh, še eh, tiste, ki so v skladu z pravili, ki so bile razviti pred leti in še niso del četrte generacije. V Sloveniji imamo jedrsko elektrarno, ki uh, letno proizvaja približno 40 tisoč uh, kubičnih uh, metrov jedrskih odpadkov. Gorivo je seveda tukaj druga zgodba. To je vse, kar sem si zapisal. Tako da se zahvaljujem za vsako pozornost, za vašo pozornost. Kolegica Han bi se še rada javila k besedi. Rada bi se izognila nesporazumom. Razumela sem vas tako, da ste rekli, da dizajn jedrske elektrarne ni bistvenega pomena za varnost. Da je odločilnega pomena to, kako se ta reaktor vodi, kdo ga vodi in s kakšno varnostno kulturo. To me je nekoliko zmotilo, kajti um, tukaj se zelo intenzivno ukvarjamo tudi z izboljšavami na področju tehnike in tretja in četrta generacija reaktorjev tukaj tudi v luči varnosti igra pomembno vlogo. Torej, ali ste to res, resno mislili oziroma ali sem vas narobe razumel? Gospod Stritar, ali lahko pojasnite? Seveda. seveda ne bi kot regulator nobeni eh, jedrske elektrarni eh, podelil licence kar tako. Seveda mora biti dobro zgrajena, ampak eh, pomembna, pomembno je tudi obnašanje uprave, torej način, kako se to elektrarno vodi. Vaše vprašanje se verjetno nanaša na obstoječe jedrske obrate v Evropski uniji. Kolikor vem, vsi jedrski obradi, obrati eh, so bili posodobljeni do takšne, do takšne ravni, da lahko rečemo, da so bile dobro načrtovane, dobro izgrajene. Danes jih verjetno ne bi izgradili na enak način, ampak glede na znanje, ki ga imamo sedaj in če to kombiniramo z načinom, kako Eh, se te eh, elektrarne vodi, mislim, da smo lahko zadovoljni. Hvala lepa, gospod dr. Striter, za vaša pojasnila, za možnost za ta kratek razgovor. Komisija je napovedala, da se bomo še vrnili k tej razpravi in da vas bomo še kdaj naprosili, da se odeležite razprav v našem odboru. Hvala lepa, toliko o tej točki na dnevnem redu in kmalo bomo nadaljevali s delom. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich darf äh, den nächsten Tagesordnung. Kolegi in kolegice, sedaj pa začenjamo s točko 5. Gre za Evropski program za opazovanje zemlje. Poročevalec je kolega Glance, ki se danes ni mogel deležiti sestanka. Poslal pa je uh, svoje nadomestilo, to je gospa Judith Merke in eh, ona bo na kratko predstavila, kakšne je stanje razprav do sedaj. Ali ne boste začeli? Sie können als Erste anfangen, wenn Sie möchten. Sie müssen nicht. Ich want. Torej, če želite, lahko začnete prvi. Gospa Merkes, prosim. Is microphone. Yeah, ja, microphone. Microphone, prosim. Yes, uh, uh, I'm um, standing in for Norbert. Nadomeščam Norberta Glantija, ki danes ni z nami, nažalost. Prosil me je naj nekaj povem o razvoju in o vprašanjih, uh, ki se pojavljajo v povezavi z Evropskim programom za opazovanje zemlje Ta program um, je eden izmed uh, zelo uspešnih projektov, ampak nismo še prišli do konca tega projekta. Pojavlja se nekaj problemov, ki jih je potrebno rešiti. GMES je projekt, ki je v, v procesu razvoja, je raziskovalni projekt, ki je v zaključni fazi. V okvirnem programu je potrebno upoštevati to, da operativni stroški niso del eh, okvirnega programa, raziskava pa je. Torej, kaj storiti? če se projekt eh, bliža koncu, če potrebujemo satelite v vesolju in če mora to postati operativni, če torej eh, potrebujemo proračun za operativne stroške. Zanima nas, ali bi bilo možno dobiti eh, proračun proračun Torej, sredstva, ki bi bila namenjena raziskavi v okvirnem programu, če bi lahko imeli torej sredstva za operativne stroške, proračun za operativne stroške. Del uh, okvirnega programa Torej, to bi bil potem precedenčni primer za ta evropski program za opazovanje zemlje. Potem se postavlja tudi vprašanje financiranja satelitov nekaj satelitov že imamo, potrebujemo pa ustrezna sredstva za to, da bi lahko končali projekt in da bi lahko lansirali satelite. Kje so torej sredstva za to, kje je proračun za to? Tega ni v okvirnem programu, zato moramo to najti neki drugi. Pa še neko drugo vprašanje se postavlja. Torej, obstajajo tri glavne pomisleke, tri glavne skrbi. Drugi vidik je naslednji. Ko bo satelit, ko bo GMES uh, eh, začel delovati, In ko bomo dobili podatkov, ali bodo ti brezplačni oziroma ali bodo organizacije morale plačati za podatke, ki jih bo dal na razpolage Evropski program za opazovanje zemlje oziroma ali jih bomo dali na razpolago za stojn. Želimo si, da bi bil to uspešen projekt in za promocijo inovacij bi bila dobra ideja to, da bi te podatke uh, Eh, dali na razpolago brezplačno in da bi s tem ustvarili enakovredna izhodišča za vsa nova in inovativna podjetja. In še zadnji pomislek. Gre za koordinacijo tega programa. Ko bo ta program pripravljen, kdo bo tisti, ki bo koordiniral ta program za opazovanje zemlje? To ne bo ESA, kaj ti ta ga izgrajuje, ne koordinira. Kdo ga bo koordiniral? Če bo to komisija, kdo vi komisije, ali bo to generalni direktorat podjetništvo ali kakšen drug uh, generalni direktorat? To še ni jasno. In če bo to dejansko komisija, bo komisija komisija je sposobna uh, zagnati projekte, ni pa institucija, ki bi upravljala projekte. To ni njihova glavna pristojnost. In glede na to, da sem iz komisiji, si upam to reči, kajti komisija je uspešna na marsikaterem področju, ampak eh, ni pristojna za upravljanje to vrstnih projektov. Torej, glavno vprašanje je, uh, kdo je tisti, ki bo program koordiniral. to je v glavnem eh, to, kar sva želela z mm, kolegom Glantejem predstaviti v povezavi z Evropskim programom za opazovanje zemlje. Hvala lepa, kolegica, da ti. Hvala lepa. Potem, ko so Irci glasovali za Lizbonsko pogodbo, nam preostane še ratifikacija na polskem Eh, in na češkem in zdi se, da bo Lizbonska pogodba kmalo obveljala. To nas vse skupaj veseli, kajti z Lizbonsko pogodbo bo, bodo raziskave v skupni pristojnosti eh, in eh, bo, to bo okrepilo vlogo Evropske unije na globalnem prizorišču. Eh, eh, komisija je povedala o tem, da je potrebno spostaviti struktura za upravljanje tega programa in o tem bi želela eh, govoriti, kajti to je pomemben element tega programa. V sporočilu od, od leta 12, od 12. novembra prejšnjega leta si je komisija želela vzpostaviti nekakšno posvetovalno telo in zanima me, ali bi, ta, ali bi to telo. Um, predstavljalo, telo, ki bi odločalo o tem projektu. Mislim, da bi tukaj morali biti eh, predstavniki držav članic, ki bi tesno sodelovali z komisijo. Ko gre za globalno koordinacijo tega projekta. Zanima me, ali, lahko, ali bi morali vplesti tudi druge partnere. Lahko bi si predstavljali, da bi ESA, ki je, ki je pristojna za vesoljsko komponento, uh, Eh, tukaj je tudi odigrala določeno vlogo. Komisija v svojem sporočilu pravi, da je izvajanje programa odvisno tudi od sinergije med velikim številom udeleženih strani. Tukaj potrebujemo enostavno, učinkovito, transparentno, upravlja, transparentno upravljalsko strukturo, če želimo uspešno izvajati ta program. In potem še neka druga tema eh, ki ni omenjena v osnutku uredbe. Govorim o certifikaciji podatkov. Če želimo biti učinkovitejši, potem bi morali morda na ta način, kako je to predlagalo predsedstvo, razmisliti o tem, kako vzpostaviti okvir, kako certificirati oziroma um, ovrednotiti podatke, ki prihajajo iz tega Evropskega programa za opazovanje zemlje. Kako torej. Uh, bi lahko ti podatki prispevali k temu, če bi prišlo do določenih incidentov, kako bi lahko te, ta program izkoristili v korist nasih državljanov. Hvala lepa za to dopolnilo. Komisiji dajemo besedo, kajti drugih govornikov ni. Gospod Sapieri. Ja, vse očali.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 predstavljene uh, uvodoma in pa v povezavi s tretjo točko o svetu partnerjev, ki je bila omenjena. Naj omenim, da se je tukaj prvič zgodilo, da je ta program GMAS uh, eh, cilj predlagane uredbe, zato da bi lahko organizirali uh, Eh, cilje in pa postopek implementacije drugače, kakor je bilo to implementirano do sedaj. Torej, do sedaj je bilo to implementirano v okviru raziskav. Gre za vprašanje, ki ima opraviti za organizacijo, ki najti udeležene strani. Potrebujemo tudi ustrezno financiranje in pa okvir za to, da bo ta sistem deloval dolgoročno. V pripravi na teh Eh, na ta projekt smo se uh, posvetovali uh, eh, za številnimi partnerji in uh, če bi dobili to vrstne informacije, bi lahko dosegli velike koriste za okoljske in pa varnostne politike v Evropski uniji. Naj dodam, da je to ena zmed glavnih točk, ki jih je spostavila tudi industrija v tem sektorju. Uh, horizontalno gledano. Rekli so, da potrebujemo poslovni načrt za sektor, ki bi razvil opazovanje zemlje in da je to možno samo, če bomo lahko jamčili, da bomo dobili ustrezne podatke. Torej, želimo si, da bi uh, se tudi program financiranja razširil čez celotno obdobje, da vse skupaj gledamo dolgoročno in da bi to predstavljalo dodano urednost. Tako, kar se da zbiranja podatkov, posredovanja podatkov in posredabljanja teh podatkov. V predlogu komisije zato predlagamo, da bi imeli nov način financiranja da bi se to razporedilo na enak način, na enakovreden način, ko gre za opazovanje vesolja, ne opazovanje vesolja, ko gre za razvoj storitev. In ko govorimo o um, koristi za potrošnike, torej vrednosti za trg, tako da bi potrošniki lahko kar najbolje izkoristili ta program skupnosti. ta razprava torej dokazuje, da uh, skušamo najti ustrezno, uravnoteženo financiranje za različne vidike tega programa, kar se tiče politike glede podatkov. Potem, ko je komisija večkrat razpravljala o tem vprašanju, zlasti v luči dela Sveta za vesolje, uh, smo vzpostavili načelo, ki je popolnoma v skladu z zavezami, ki smo jih sprejeli v mednarodni dimenziji opazovanja zemlje. Torej želimo si odprtosti in dostopa do podatkov eh, Evropskega programa za opazovanje zemlje. Gre za del infrastrukture, ki ga sofinanciramo z ESA eh, in eh, vzpostavili bi sistem licenc za pridobivanje teh podatkov investirali bi javno v ta opazovalni program. Um, to smo sklenili na področju raziskav uh, in želeli smo si tudi omejiti stroške uh, v povezavi s temi podatki. To je zelo pomembno, če želimo razviti ta sektor od zgora na vzdolj, tako da bi imeli mm, inovativne storitve za majhna srednja velika podjetja veliko je možnosti za eh, niše, kjer bi lahko stopili na trg. In potem smo govorili tudi o koordinaciji podat, eh, pod, eh, programa strani različnih obletenih strani in slišali smo o svetu partnerjev o tej zadnji točki. Želel bi vas spomniti na sporočilo komisije iz leta 2008, ki si je prizadevalo za to, da bi zarisalo načine upravljanja eh, Evropskega programa za opazovanje zemlje. Iz izkušenj smo se in iz tega sporočila smo se naučili naslednje. Komisija predlaga, da bi imeli splošno, eh, splošno koordinacijo implementacije programa in eh, da bi imeli tudi tehni, podatke o tehnični implementaciji tega programa. Že v začetku tega programa je svet spostavil dve glavni liniji. Prvo, da bi upoštevali potrebe potrošnikov in da bi tudi izkoristili že obstoječe zmogljivosti v Evrope. Se ne želimo podvajati prizadeva na skupnostni ravni. V povezavi s tem predlagamo, da bi uporabili obstoječe agencije, ki že imajo določene zmogljivosti na področju opazovanja, glede na različne tipe opazovanja, ki so načrtovani v okviru GMS-a. E torej, uh, satelitski sistem, ki deluje za vse, uh, sistematična, za vsa sistematična opazovanja in za tudi različna, različne tipe opazovanja. Na skupnostni ravni imamo takšne možnosti, da lahko dogoročno jamčimo za delovanje uh, takšnih programov kar se tiče nad, eh, torej čez eh, mejne koordinacije, moramo najti ustrezne forume za to, da bi lahko izvajali to odprto koordinacijo skupaj z državami članicami. In prav gotovo bo obstajala tudi razprava med obema sozakonodajalcema. Pripričan sem, da bomo na ta način lahko uh, dobili ustrezni podatki o tem, kako voditi program. Hvala lepa. Izmenjava mnen bo potekala 10. novembra, 2. Eh, 3. decembra. 10. decembra potem rok za uložitev predlogo sprememb in naslednja razprava verjetno 27. in 28. januarja, glasovanje v odboru 4. februarja. Ali se s tem strinjate? Dobro, naslednja točka, upravljalska struktura Evropskega satelitskega radionavigacijskega sistema. O tem smo nakratko že razpravljali. Prčevalec je kolega Tošenovski in njemu kot prvemu dajem besedo. Na to pa še preostalim, ki želijo govoriti na to temo. Izvolite. Děkuji, pane předsedo, za <clears throat> slovo. Vim, že se dostavame trochu už do. Hvala, gospod predsednik. Vem, da čas že pritiska na nas, zato bom kratek. O tej temi smo razpravljali tudi že prej. Tema upravljalskih struktur Evropskega satelitskega radionavigacijskega sistema je tudi vprašanje tehnične harmonizacije dveh vrst standardov, ki so že bili objavljeni. To so direktive sveta 1322 iz 2004 in 643 iz 2008. Ampak to tehnično uredbo potrebujemo. Prišlo je do pomembnih sprememb, veste, da je Galileo doživel tudi sam ključne spremembe. Nujno je zagotoviti varnost celotnega sistema. To vodi v možne spremembe upravljalske agencije in tudi vloge komisije. Komisija ima tukaj močno vlogo, kajte ima tudi veliko odgovornost pri pripravljanju celotnega sistema. Zato so bili predstavljeni tudi predlogi sprememb te upravljalske strukture. Stališče komisije pri upravljanju, pri upravljalskem svetu bi moralo biti okrepljeno. Zato bi potrebovali polovico glasov nadzornega odbora, vendar pa o tem lahko še naprej razpravljamo. celo ta predlog je rahlo občutljiv, ampak upam in verjamem, da bomo lahko našli rešitev. Morda bi nam tudi komisija povedala, kakšno idejo ima sama o tem močnem stališču delegacije komisije v nadzornem odboru te agencije. Imamo tudi imenovane predstavnike parlamenta v tem nadzornem odboru, ti naj bi bili samo opazovalci. Vloga opozovalca je tudi lahko zapletena. S tem nismo dobili nobene aktivne vloge, ampak vseeno verjamem, da glede upravljalskih struktur pri tako pomembnem projektu, to je lahko možnost in lahko razmislimo o tem. Nujno pa je zagotoviti varnostne sisteme in zato smo predlagali akreditacijsko agencijo, ki bi morala biti neodvisna. Ta agencija bi morala tudi zagotoviti varnost celotnega projekta in celotnega sistema v vseh državah članicah. Zato obstaja zahteva po visokem strokovnem znanju z varnostnimi pregledi, z varnostnimi pregledi tudi za vse zaposlene. ampak harmonizacija vseh standardov med vsemi institucijami je tu ključnega pomena. Ustvarja pa tudi določene probleme, s katerimi se moramo ukvarjati. To je stališče delegacije komisije v nadzornem odboru. Pomembno pa je, kot sem rekel, tudi vprašanje varnostnih sistemov. Ti so ključnega pomena za tak kompleksen sistem. O tem predlogu smo že prej eh, razpravljali, zato bom tu zaključil in dal priložnost še drugim, da spregovorijo. Ampak za ta predlog menim, da je zelo pomemben in sprememba ko bo komisija prevzela eh, večinski delež, mislim, da je to eh, zelo velika sprememba. Pavel Rubič. Hvala lepa. Prvi dobi besedo, gospod Rubik. Hvala lepa. Zastopam svojo kolegico Nibler. Spoštovane kolegice in kolegi, v preteklih eh, mesecih smo predstavniki Evropskega parlamenta močno delali na projektu Galileo. Aprila 2008 je bila končno podana zelena luč po številnih pogajanjih, pa vendarle so odprta še nekatera vprašanja, kar se tiče celotnega sistema. Galileo potrebujemo kot samostojen navigacijski sistem Evrope. O tem sem trdno prepričana. Toda To mora temeljiti tudi na solidni osnovi. Ni dovolj, da načrtujemo samo do tistega dneva, ko bo Galilejo stopil v veljavo. Spraševati se moramo tudi, kaj bo sledilo potem. Kdo bo odgovoren za program po letu 2013? Naloge in odgovornosti moramo zato dolgoročno in jasno razdeliti zato da bomo imeli varno načrtovanje za vse udeležence. Poleg tega je treba zagotoviti sledeče. Spoštovati je treba preglednost, ki jo zahteva Evropski parlament. Konec koncev je tako, da bodo celoten projekt financirali evropski davkoplačevalci in ti imajo pravico za to, da gospodarno ravnamo za njihovim denarjem. Člani Evropskega parlamenta morajo Zato nenehno spremljati projekt. Obveščevati nas morajo. Šele na to bomo lahko projekt pravilno upravičili. Komisija ima vlogo v upravnem odboru in o tej vlogi, vlogi moramo razmisliti. Kolegice in kolegi, spoštovati moramo ambiciozno časovnico. Ne smemo dopustiti, da bi prišlo do zamud. Hvala lepa. Hvala lepa kolega Rubek. Bi še kdo želel besedo? Gospod Odi. Na 19. strani, ko gre za revizijo, za preverjanje računov, tukaj je odgovorno računsko sodišče. To lahko um, pregleda, ne more pa odobriti. Ja, Hvala lepa. Potem pa dam besedo komisiji, gospod Karamicas. Yes, uh, hvala, gospod predsednik, hvala tudi poročevalcu za podporo, ki jo daje temu predlogu. Glede poti naprej, mislim, da je veliko stvari, o katerih smo že razpravljali, naj nekatere ponovim te bi morda tudi lahko olajšale vašo nadaljno razpravo. Osnova našega predloga je bila uredba iz leta 2007. Ta vzpostavlja vlogo komisije, vlogo eh, GSA in še nadalje analizira, kako bi morali zagotoviti sredstva in kako izvajati javna naročila. Razpravljali smo tudi o okrepljeni vlogi komisije, ko so se so zakonodajalci odločili, da bi komisija morala biti odgovorna za upravljanje tega programa. Smo ugotovili, da resnično moramo imeti možnost, da se odzovemo na ta izziv. Ne smemo se znajti v situaciji, ko bomo v svetu oziroma odboru imeli situacijo, ko se ne bomo ukvarjali s temami varnosti in ko komisija ne bo, morala, ne bo mogla odločati o tem. Jasno je treba povedati, da je komisija nasplošno odgovorna za celotno varnost sistema. Ne smemo po eni strani reči, da je komisija odgovorna za varnost sistema, potem pa se odločitve sprejemajo na drugih straneh eh, znotraj odbora. To je eden ključnih razlogov, zakaj želimo, da komisija ima to odgovornost. Če parlament in svet želita, da je komisija odgovorna, potem moramo to izpeljati do konca. In še nekaj, kar je pomembno. Zelo pomembno se nam zdi, da ima tudi Evropski parlament svojo vlogo. Tudi če je to samo vloga opazovalca v odboru. Uredba v skupni izjavi, eh, ki vzpostavlja panel za Galileo, priznava potrebo po sodelovanju vseh treh institucij. V tem smislu, če je prisoten tudi parlament v odboru, bi lahko iz prve roke izvedel, kaj se dogaja glede varnostnih vprašanj, pa tudi glede uporabe sistema, aplikacij in tako naprej. Kaj se bo zgodilo po letu 2013? Gospod je to omenil in to je tudi pomembno. Moramo povedati, da bo naslednje leto uh, uredba zahtevala, da izve, izvedemo pregled in da izvajamo tudi umestne preglede na naslednjih stopnah. Mislim, da bomo to uspeli narediti. Proces smo proučili, analizirali različne možnosti in se ukvarjali s tem, kakšno bi moralo biti vodenje po letu 2013. Naslednje leto bomo prišli tudi do sveta in parlamenta s temi predlogi, kakšna bo vloga po letu 2013. Mislim, da ste si, gospod predsednik, želeli bolj dolgotrajno razpravo o Galileju. Veliko je odvisno držav članic pri uvajanju tega sistema in uporabi storitev. O tem vam bomo sposobni veliko več povedati konec leta in na začetku naslednjega leta, ko se bo nadaljevalo um, izvajanje tega projekta in izvajanje naročil mislim, da bomo na tisti stopni veliko več vedeli o točnem času izvajanja teh storitev in lahko vam bomo več povedali tudi o programu po letu 2013. Če se vrnem na glavno točko. Razložil sem, zakaj ima komisija zdaj večjo vlogo v odboru in tudi zakaj se nam zdi, da mora pomembno vlogo odigrati tudi Evropski parlament. Evropski parlament mora imeti vlogo opazovalca v različnih agencijah. Zavedate se, da svet ni zelo naklonjen temu predlogu, vsaj v dosedanjih razpravah ni bil. Glede akreditacije pa želimo tudi določeno neodvisnost pri sprejemanju odločitev, zato smo na ta način predlagali uh, delovanje varnostnih sistemov. Ampak seveda smo še naprej pripravljeni razpravljati s poročevalcem in poročevalci v senci o tem, kako bo to področje delovalo, kako bo urejeno in kako trenutno razmišlja svet. Idealno bi bilo, če bi dosegli sporazum v prvi obravnavi in pogledati moramo, kako bo celoten proces potekal. Zaenkrat toliko in najlepša hvala. Hvala lepa, gospod Ašnovski, želite še enkrat besedo? Ne. Dobro. Potem pa spregovorimo o časovnici. 10. november, takrat bi imeli prvo izmenjavo mnenja, potem 2. decembra osnotek poročila, 9. decembra rok za predloge sprememb in pa 27. 28. januar bi bili potem predloge sprememb, 4. januar pa glasovanje v odboru, če se strinjate. Komisija predlaga, da si vzamemo čas in še enkrat izčrpno govorimo o tem, tako da so odeleženi vsi kolege, ki na tem delajo. Žal je, da eh, obravnavamo to zadevo, ko je poročevalec sam. govoriti moramo tudi o podelitvah, o razdelitvah. To je pomembno. In mislim, da, se, da je tukaj poteka pomemben razvoj, o katerem bi moral biti odbor obveščen. Morda bi bilo dobro, da bi na začetku leta našli termin, ko bi obravnavali to. To bi lahko obravnavali v povezavi z poročilom Tržnevski. Tako, sedaj smo zaključili tudi za to točko dnevnega reda. Ničesar nimam pod točko razno. Torej, Hvala lepa za vašo prisotnost in če se strinjate, bi čez dve, tri minuti začeli s sestankom koordinatorjev. Kolikor se da hitro, to bi bilo še bolje. Morda bi lahko po telefonu poklicali tiste koordinatorje, ki še niso z nami. Hvala lepa.